Uh, welcome to our today's meeting. Dobrodošli na našem sestanku. Preden začnemo, bi vas vprašal, ali imate kakšen ogovor k dnevnemu redu. Ne? Potem je dnevni red kot tak sprejet. Imamo seveda tudi določen lingvistični jezikovni profil. Nažalost pa danščina, hrvaščina in irščina danes in jutri ne bosta na razpolago. Jutri pa hrvaščina in irščina. Potem pa še imenovanja poročevalcev. Majdret Vargasodua bo poročevalka za sedem dosjejev povezanih z novimi psihoaktivnimi substancami. Lahko preberem naslove, ampak gre za svežen, tako da mislim, da je dovolj, če vzamemo na znanje, da gre za svežen o NP, eh, eh, novih psihoaktivnih snoveh NPS. So si strinjamo, prav. Potem moram eh, vas obvestiti še o tem, da bomo jutri glasovali in sicer ob deseti uri zjutraj. Prosim, da poskrbite, da boste prinesli sabo tudi glasovalne kartice. Prav tako smo poslali z, z, zapisnike 8. januarja, 13. novembra 2017, 19. oktobra 2017, 10. in 12. julija 2017 in 29. in 30. maja 2017. zapiske. Če ima kdo kakšen ogovor k tem zapisnikom, mi prosim to sporočite, ampak ni videti, da bi kdo želel ugovarjati, tako da so s tem zapisniki potrjeni. Tako, zdaj pa menim, da dejansko lahko prijidemo k današnji temi. Želel bi vas eh, pozdraviti na javni predstavitvi o evropskem državljanstvu. Kot veste, je evropsko državljanstvo nekaj, kar je dodatek k državnemu, nacionalnemu državljanstvu, ne nadomešča nacionalnega državljanstva. Evropski oziroma državljani Unije se lahko prosto gibajo po vseh državah članicah, lahko glasujejo, so tudi kandidati na občinskih in evropskih volitvah, lahko tudi vložijo peticijo pri parlamentu, lahko se pritožijo pri Evropskem varuhu za človekove pravice in lahko tudi so deležni zaščite diplomatskih ali konzularnih organov v tretji državi državi, ki jo zagotavlja katerakoli druga država članica. Lizbonska pogodba, ki je bila podpisana leta 2007, je evropskim državljanom zagotovila še dodatno pravico namreč, da uh, začnejo oziroma sprožijo evropsko pobudo državljanov. Evropski parlament je pa 12. decembra 2017 sprejel resolucijo, ki je povezana z praktičnim uživanjem eh, temeljnih pravic in svoboščin in tudi z priložnostjo vseh državljanov, da sodelujejo v demokratičnem življenju Unije. Ta koncept evropskega državljanstva nikoli ni bil povsem nesporen. Vedno je bil povezan z določeno kontroverznostjo, odkar eh, ga je predvidela masrska pogodba. Cilj te javne predstavitve pa je, da prisluhnemo strokovnjakom na področju evropskega državljanstva in eh, poslušali bomo tudi o temi pravic manjšin, pa tudi o življenju državljanov na področju uh, svobode, varnosti in pravice. Rad bi se zahvalil vsem govornikom, da so se nam pridružili. Zahvaljujem se vam uh, v imenu Evropskega parlamenta in našega odbora za eh, temeljne svoboščine. Uh, Eh, najprej bomo dali besedo profesorju Dimitriju Kočenovu, ki je pravzaprav vodja ustavnega prava oziroma katedra za ustavno pravo na pravni fakulteti v Groningenu. Imate 12 do 15 minut na voljo. Če se lahko prosim držite tega odmerenega časa, bi bili zelo hvaležni. Najlepša hvala. Hvala lepa. Res mi je v veselje biti tukaj, gospe in gospodje. Uh, dali so mi pravzaprav pijanko uh, menico, tako da se lahko osredotočim na tisto, kar se zdi meni pomembno. In to sta predvsem dve temi na področju uh, evropskega državljanstva in sicer uh, Brexit in pogajanja o tem, kaj storiti z tem, ko bo do evropske državljani v Združenem kraljestvu izgubili veliko pravic in e, tudi uh, obratno uh, e, britanske državljani v preostanku uh, Evropske unije. Uh, In potem bom govoril še o zaščiti manjšin. Evropska unija je edinstvena v tem pomenu, da je organizacija um, in nima ve večine, kajti večina obstaja na nacionalni ravni. Tako da evropski državljani. To pravzaprav je povezano samo tudi za pravicami manjšin. Zato je to ključnega pomena. In torej te pravice so izjemno pomembne za vse tiste, ki imajo državljanstvo ene od 28 držav članic. Uh, which... Obstajajo pa velike težave, ki izhajajo iz dejstva, da ko je bilo evropsko državljanstvo zasnovano, nišče resnično resno ni razmišljal o tem, da bi katera država članica odšla iz Unije. Tako da, če se to zgodi, potem seveda državljani te države, ki so. Uh, Če, se, če smo skladni z besedili eh, pogodbi, izgubijo določene pravice. Torej, ne bodo več imeli pravice do prostega pretoka, ne bodo več imeli pravice do. Eh, zaščite pred diskriminacijo na, na podlagi najrazličnejših razlogov in za nje ne bodo veljale različne druge uh, določbe. Torej, njihov položaj se drastično spremeni in sicer na negativen način. In dejansko nas to zelo skrbi tako v, v Združenem kraljestvu kot tudi v Evropski uniji. Uh, Vprašanje je torej, kaj storiti in ali evropske ustanove in preostale države članice Evropske unije lahko kaj storijo. Zelo sem vesel, da sedim tukaj eh, zraven eh, strokovnjaka oziroma strokovnjakinje, ki eh, ima zelo, ki ima zelo pomembne vprašanje Eh, pomisleke oziroma misli na to temo Doro Kostatonopolu. Um, Guy Verhofstadt je tudi v Evropskem parlamentu uh, predstavil določene zamisli, s katerimi imam določene težave. Te zamisli so, da evropski državljani ne bi smeli kar tako izgubiti svojega statusa in da bi morali poskrbeti za nek temeljni supranacionalni status za uh, tiste državljane, ki so povezani s tisto državo članico, ki žal zapušča Evropsko unijo. Mislim, da je ta zamisel zelo problematična na štirih ravneh. Prva raven je zelo preprosta. Demokracija je dragocena. To pomeni, da bi morali spoštovati uh, delovanje demokratičnih ustanov na ravni države članice in Evropska unija je k temu obvezana. Imamo člen 4.2 eh, v pogodbi o Evropski uniji, ki eh, poudarja pomen ustavnih tradicij držav članic in pravzaprav tudi se sklicuje na institucionalne strukture držav članic. Te institucionalne strukture zagotavljajo prosto delovanje vladavine prave na nacionalni ravni in tudi demokracije na nacionalni ravni. Vsaka demokracija seveda privede do zmagovalcev in tam, kjer so zmagovalci, so tudi poraženci. Tako da bo očitno vedno obstala tudi um, določena stran, ki bo razočarana. To je pač posledica delovanja demokracije demokracije posod po svetu. In to je to, čemu smo danes priča. Vsi tisti eh, britanski državljani, ki bodo zgubili uh, eh, svoj status zaradi delovanja uh, britanske demokracije, so poraženci v kontekstu nacionalne razprave. Vprašanje, ki se potem postavi, je, ali bi morala Evropska unija potem uh, to nadomestiti z nekimi dodatnimi pravicami, ki so jih ti uh, britanski državljani izgubili ali ne. In mislim, da če bo Evropska unija to želela odigrati, takšno vlogo, bo to privedlo do več problemov. Z pravnega vidika bo najmanj, kar že to pomenilo, očitno kršitev drugega odstavka četrtega člena eh, pogodbe o Evropski uniji. Druga raven problemov, ki izhajajo iz zamisli Gija Ferhovsta, da uh, so, da če bi se status dal tistim, ki izgubijo evropsko državljanstvo, bi to vplivalo tudi na 50. člen oziroma bo, ga bo povsem razvrednotilo. Torej, vsak instrument po pogodbi ima določen namen in uh, pričakujemo, da bodo ti instrumenti ustrezno delovali in privedli do pravnih učinkov. Torej, če nekdo izstopi iz Evropsko unijo, bi potem uh, morala biti še naprej možna sprožitev 50. člena. Evropsko državljanstvo je od eden od temeljnih vidikov članstva v Evropski uniji. Torej, če članstvo uh, se prekine, potem seveda to vpliva tudi na 50. člen. Nacionalne demokracije naj bi vodile in usmerjale prebivalstvo države, ki želi izstopiti. In naslednja stvar, ki sem želel omeniti, je, da če se začnemo pogovarjati o novem statusu za evropske državljane po brexitu, da bo to vplivalo na pogajanja. Če naj bi se v pogajanjih odločili, kaj natančno se bo zgodilo, bo potem. Uh, izumljanje novega statusa postalo problematično in morda celo nezakonito v trenutnem kontekstu. In zadnja stvar, ki jo želim povedati o Brexitu je, da kakršnakoli posebna obravnava britanskih državljanov po Brexitu poslala tudi zelo negativno sporočilo vsem državljanom Evropske unije v Združenem kraljestvu seveda ni zajamčeno, da bo prišlo do kakršnekoli reprocitete in um, 50. Pač člen ne zahteva nobene repro reprocitete, nobenega vzajemnega delovanja. To pomeni, da bi lahko pristali v takšnem položaju, da bi imeli pravzaprav um, državljani v Združenem kraljestvu več pravic kot pa britanski državljani v Evropski uniji, kar je verjetno nespremljivo za vsakogar, ki. Uh, ceni idejo evropske enote. Torej, če tudi je uh, zamisel, da, uh, da bi uh, ohranili pravice državljanov tiste države, ki se je odločila oditi, um, bi bilo zelo problematično odigrati nadomest, ne, um, vlogo nekega nadomestka za nacionalno državo. Uh, In s tem uh, želim prejiti in se navezati na zaščito manjšin. Evropska unija je ponosna na to, da ščiti ranljive skupine na številnih ravneh. Imamo direktive o 19. členu, ki pravzaprav preučujejo najrazličnejše manjšine, Prav tako ščitimo etnične manjšine, v Evropske unije imamo veliko sodne prakse o pomenu eh, zaščite manjšin in tako dalje. Lahko bi torej trdili, da je situacija skoraj da idealna, ampak v luči nedavne sodne prakse Evropskega sodišča vidimo, da prihaja do, do zelo zaskrbljujočega razvoja dogodkov. In pravzaprav se ne bojim reči, da včasih Evropska unija pravzaprav deluje kot. Um, sredstvo slepega nacionalizma na nacionalni ravni v državah članicah. In eh, to dosega prek eh, določbe, ki sem jo že omenjal, in sicer drugega odstavka četrtega člena pogodba o Evropski uniji. In večinoma imamo to vrstne primere v baltskih državah. Naj vas naprimer spomnim, kako zaščita manjšin trenutno deluje v Evropski uniji. Najbolj priljubljena raven, kar seveda um, poznate, je uporaba nediskriminacije na podlagi um, nacionalnosti, kajti nimamo večine v Evropski uniji. Vsak eh, dr, evropski državljan, ki uh, odide v drugo državo članico, se pravzaprav pridruži neki manjšini, ki je stotstotno zaščitena pred diskriminacijo zaradi nacionalnosti. In enako velja za tiste, ki se vrnajo v svojo državo članico. Tudi ti so potem odmaknjeni iz področja morebitnih eh, zahtevkov neke države članice. Torej, ni, ni, ne pričakuje se od vas, da boste poznali vse jezike Evropske unije, da boste poznali vse uh, tradicije na področju kuhanja, ni, ne pričakuje se, da boste poznali vse institucije, vse organizacije civilne družbe, ki se zdijo. Um, koristne državi članici. In uh, Evropsko sodišče je v imenu ustavnih tradicij držav članic odstopilo od tega v zadevah, ki morda očiku, uh, vključujejo tudi negativne vidike na obravnavo manjšin. Tukaj se sklicujem na zadevo Jukevič v 3 ko je bilo Litvi še naprej dovoljeno diskriminira proti polski manjšini, če tudi so, je bila uh, postavljena uh, in utrjena celotna logika enotnega trga. Torej, eh, Evropsko sodišče je tukaj pravzaprav odstopilo od temeljne logike notranjega trga. Ta temeljna logika pa je posem preprosta. Ko naša situacija pade v področju uporabe evropskega prava, smo zaščiteni pred diskriminacijo na podlagi um, nacionalnosti. Če pa ste član manjšine in ta situacija, ki vas zadeva. Um, sodi pod področje uporabe evropskega prava, potem social, eh, Evropsko sodišče pravi, da nacionalistične tradicije prevladajo. Kot rezultat v baltskih državah manjšine, vključno z Poljaki, Židi in Rusi, kajti Evropsko sodišče tukaj ne sledi odločitvam eh, odbora za človeke pravice OZN, ti predstavniki manjšin pravzaprav eh, so prikrajšani za tradicionalne pravice, nimajo niti pravice do imena. In če pridemo do takšne temeljne ravni, bi po moje lahko od Evropske unije na tem področju pričakovali veliko več. Situacija zaščito manjšin je taka, da notranji trg ščiti predstavnike večin, ki potujejo med državami članicami ko pa govorimo o članih etičnih skupin, pa nažalost uh, so veliko krat prikrajšani za vse pravice zaradi uh, vzroka nacionalnega institucionalnega um, protekcionizma in ustavnih tradicij, ki pravzaprav uh, a priori diskriminirajo proti pripadnikom eh, manjšin. Torej, tukaj je sodišče stopilo na napačno stran. In tukaj bi želel spomniti na delo profesorja Bolkina, ki je pisal o ustavah kot o dogovorih z hodičem. Ogromno slabih ustav imamo po svetu in naloga ustavnega sodišča in ustavnih institucij je, da so sposobne ugotoviti, kdaj te ustave povzročajo škodo. In v primeru Evropskega sodišča in zadeve Runejevič žal je bila so se žal odpovedali pravici zaščit, oziroma zaščiti manjšin. Seveda pravica do imena zaradi tega je pravica, ki je pripadniki teh manjšin v balskih državah nažalost niso deležni. Hvala. Naslednja panelistka je profesorica Dora Kosta Kopulu profesorica prava Evropske unije eh, in sicer na sedežu za evropsko integracijo in javno politiko pravne fakultete v Vorviku. Hvala lepa, eh, dragi eh, člani odbora. Res sem vesela, da sem tukaj in da lahko tukaj govorim o evropskem državljanstvu in o temeljnih pravicah. Rada bi se osredotočila na povezavo med evropskim državljanstvom in temeljnimi pravicami temeljnimi pravicami in bi govorila o manjšinah, eh, o romski manjšini. Videla sem, da je Evropski parlament lani decembra sprejel resolucijo in tudi zelo pomembna resolucija je bila sprejeta leta 1955 tik pred medvladno konferenco, ki je vodila do Maastrichtske pogodbe. V tej resoluciji je Evropski parlament se zauzel za tesnejšo povezavo med evropskim državljanstvom in temeljnimi pravicami. Tako da je bil Evropski parlament zelo dosleden na tem področju. In celoti podpiram to stališče in rada bi bi pojasnila, zakaj so te povezave pomembne. Govor bom začela s klicevanjem na pesnika Matthewa Arnolda, ki je svoje pesmi pisal v 19. stoletju. Matthew Arnold je civilizacijo opredelil kot humanizacijo človeka v družbi. Matthew Arnold je verjel, da imajo države pozitivno dožnost, da humanizirajo in civilizirajo svoje člane eh, in da se odzovejo na trpljenje drugih v stiski. Torej, tako humane kot humanizirajoče politike so temelji civilizirane politike. Zanimivo pa je, da če tudi uh, EGS in pogodbe o Euratomu iz leta 1957 niso vključevali sklicevanj na človekove pravice, pa je deklaracija o evropske identiteti, ki so jo države članice sprejele na vrhu Kopenhagno leta 1973, vključuje izjavo devetih držav članic, ki so o, izrazile svojo odločenost, da bodo zgradile skupnost prava in demokracije, ki bo kos potrebam posameznika in ki bo ohranila zelo bogato raznolikost nacionalnih kultur. Tako da s tem sta bila povezana nad, uh, eh, posameznik in skupnost. Med njima ni bilo več nekega nasprotovanja ali anto, antagonizma. Kmalo zatem je komisija sprejela sporočilo o zaščiti temeljnih pravic v Evropski skupnosti. V desetletjih, ki so sledila, so Evropsko sodišče, pa tudi druge evropske, uh, evropske ustanove, vključno s parlamentom, uh, zelo trdo delali, da bi človekovim pravicam našli osrednje mesto v pravnem redu Evropske unije. Najprej je sodišče svojo sodno prakso poskrbelo, da, je, da so človekove pravice postale sestavni del temeljnih načel evropskega prava, ki so primarne norme evropskega prava. Evropski parlament je k temu prispeval, kajti te temeljne svoboščine je uh, inkorporiral v osnutek pogodbe o Evropski uniji iz leta 1984 in potem sprejel deklaracijo o temeljnih pravicah in svoboščinah leta 1989. Sledila je Evropska konvencija o človekih pravicah in tudi prišlo je do skupnih ustavnih tradicij, Eh, ki so bile zapisane v Maastrichtski, Amsterdamski pogodbi in potem tudi v listini o temeljnih pravicah. Ta je bila podpisana leta 2000, potem pa spremenjena leta 2007, začela pa je eh, pravno veljati eh, z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe. Povezuje pa oziroma zavezuje pa vse evropske ustanove in države članice, kadar izvajajo ali odstopajo od evropskega prava, kot predvideva 51. člen listine. Ta listina torej odraža najbolj temeljne vrednote, ki uh, spoštujejo unijo kot polis. Temeljne pravice so uh, gradniki tako za politični kot konstruktiven pojem evropske identitete in državljanstva. Evropa državljanov gre z roko v roki z Evropo pravic. Ker sta torej eh, državljanstvo Evropske unije in temeljne pravice, gradniki evropske identitete in pojma evropske pripadnosti, kot je povedal AG Kolomer, kako naj eh, razumemo eh, njun odnos? Nekaj minut bi posvetila temu odnosu. Vemo, da so eh, več, da so ustanove, obe ustanovi našle že eh, sklicevanja na temeljne svoboščine leta 1990. Prav tako vemo, da sta obe, eh, obe ti področji, torej državljanstvo in temeljne pravice, se zelo močno razvili. V primeru Peterson iz leta 2080 je zapisano, da je eh, gla, gonilo za pravosodni razvoj evropskega državljana po Maastrichtu um, pravzaprav bil pojav in obstoj temeljnih pravic. Ampak sporedni razvoj teh dveh področji uh, je privedel tudi do argumenta, da je potrebno določeno prekrivanje. Rečeno je bilo, da je pomembno, da se ti dve področji združita, da pride do fuzije med njima. Evropsko državljanstvo bi naj bilo smotrno le, če bo postalo del temeljnih pravic. Evropski parlament je podporil to vrsten ta vrsten pogled. Takšna povezava bi dala evropskemu državljanstvu bolj ustavni status in tudi eh, naredila konec eh, tržnem, tržni podlagi. Tako bi se paradigma homo economicus v celoti preobrazila v homo civitatis. Kot uh, državljanstvo večjega območja, bi evropsko državljanstvo utrdilo osrednjo vlogo načela nediskriminacije in naredilo konec nekoherentnemu izvajanju. Če tudi bi ta predlog lahko kritizirali, ker bi uh, ta predlog pravzaprav uh, izbrisal spet specifične vidike teh dveh uh, eh, področji, torej državljanske pravice so pravice uh, članov oziroma državljanov, človekove pravice pa seveda potrjujejo vrednost človeškega dostojanstva. Torej, če tudi a, bi to lahko kritizirali, se podsem strinjam, da je treba ti dve področji bolj trdno povezati. Temeljne pravice bi lahko se, a, na nje bi se lahko uprli, kadar se naprimer državam, eh, v državah članicah eh, državljanom zavrača pravica do združitve eh, družine. Lahko pa bi tudi uporabili temeljne pravice za to, da bi okrepili in utrdili državljanske pravice z takrat, ko države članice, naprimer, odstopajo od prostega pretoka in evropskega državljana. Temeljne pravice torej zagotavljajo dodatne sloje zaščite pred izgonom evropskih državljanov. In s tem seveda nastaja več priložnosti za obogatitev obeh področji ali ni prav, da bi uh, mor, okrepili sedmi člen uh, listine, uh, ki govori o spoštovanju zasebnega in družinskega življenja in ali ne bi bilo prav, da okrepimo zaščito osebnih podatkov iz osmega člena in ali ni prav, da bi prepovedali kolektivne izgone, to je tisto, kar smo videli, da se je zgodilo uh, Romom v Franciji in Italiji. Uh, takšne določbe bi zagotavljale in pokazale, resničnost institucionalizirane diskriminacije Romov in zagotovilo po, uh, zaščito zanje in tudi druge manjšine. EU MIDIS, torej raziskava o manjšinah in diskriminaciji, je pokazala, da so pripadniki romske skupnosti najbolj diskriminirani med vsemi. Večina Romov češkem, na češkem, v, na mađarskem, polskem in Grčiji so menili, da so bili diskriminirani zaradi svoje etničnosti vsaj enkrat v zadnjih 12 mesecih. Prav tako so povedali, da se ne zavedajo zakonodaje, ki se bori proti diskriminaciji in zaradi tega tudi incident oziroma primerov diskriminacije ne poročajo. Evropska unija je pritrdila in um, potrdila, da bi bilo treba vključiti Rome v evropske države uh, tudi z zavezo, da se odpravijo strukturne neenakosti na področjih, kot so zaposlovanje, zap uh, izobraževanje, namestitev, uh, potem tudi uh, bilo bi treba odpraviti prisilnim uh, um, izselitvam uh, in tako naprej. Ampak nadaljni razvoj državljanstva Evropske unije bi dejansko lahko razrešil nekatere od teh neenakosti. Verjetno se vsi strinjamo, da je Evropsko državljanstvo dalo več moči posameznikom s tem, ko je pomnožilo možnosti življenja, vendar pa to Evropsko državljanstvo ni odpravilo strukturnih neenakosti ali pa nasploh manjšinske diskriminacije. Zamislimo in predstavljajmo si, da bi imeli socialno državljanstvo Evropske unije, ki bi se sklicevalo na socialno zaščito, na minimalni dohodek, ki bi zagotavljal dostojno življenje, dostop do zdravstva, pomoč brezdomcem, boj proti brezdomstvu, zaščito zdravja in varnosti na delu, pa tudi pravice do poštenih plač in pravice Eh, zaščite pred eh, odpovedjo. Skratka, to bi bila, eh, bilo evropsko državljanje, ki bo vključevalo evropski stebr za socialne pravice. Leta 1990 sem trdila, da bi eh, to lahko vključili v drugi del pogodbe Evropske unije, namreč, da bi ta člen lahko eh, okrepili z trditvijo, da imajo vsi evropski drž oziroma vsi državljani unije dožnost, da izkažejo solidarnost z vse ostalimi državljani in predpadniki tretjih držav. Eh, bolj nedavno sem trdila tudi, da more biti nedožnosti socialnega eh, državljanstva, ki bodo morda vključene v določbe eh, PDEU, bi lahko bile naslednje. Kot prvo, da vse države članice in Unija pospošujejo enakovredno stanje oziroma enakopravnost vseh državljanov v Evropski uniji in to na tak način, da zagotovijo vse morebitne ukrepe za večjo udeležbo na trgu dela. Prav tako bi bilo treba državam članicam naložiti dožnost, da promovirajo vključujoč dostop do virov, pravic in priložnosti, ki so potrebni za udeležbo v demokratičnem življenju Unije. In tretja eh, mora biti na točka eh, nadaljnega razvoja evropskega državljanstva bi bila institucionalna enakopravnost ki velja na vseh ravneh oblikovanja in sprejemanja politike. Evropa pravic je povezana z Evropo državljanov in glede na to, da te meje med listino in evropskim državljanstvom da niso tako zelo trdne, da imajo lukne in so mehkejše, um, lahko državljani in prebivalci pričakujejo institucionalne pogoje, ki bodo uh, spodbudni za njihova življenja in razcvet. Kaj torej prinaša prihodnost v povezavi z listino o temeljnih pravicah in evropskim državljanstvom? Jaz menim, da se bo ta odnos še naprej razvijal na način, ki bo obogatil tako temeljne pravice kot evropsko državljanstvo. Seveda to pomeni medsebojno odvisnost, naskrožno uh, oplajanje in kompleksno interakcijo brez združitve. Uh, evropsko državljanstvo in temeljne pravice bi tako bila neke vrste vozla, ki bi omogočala uh, dobra življenja ljudi, sožitje in razcvet uh, ljudi. Hvala lepa. Najlepša hvala. Naslednji govornik je gospod Bala Štarnok iz uh, Katoliške univerze Pašmani Peter iz Budimpešte predstavil bo namen Evropske državljanske pobude. Najlepša hvala. Čast mi je, da lahko spregovorim tukaj v odboru Libe. Rad bi se osredotočil na tri najpomembnejša vprašanja v zvezi z Evropsko državljansko pobudo. Prva točka je vprašanje manjšin in jezikovnih manjšin in eh, druga točka Evropska državljanska pobuda v povezavi z državljanskimi pravicami in Evropsko pobudo. Najprej Evropske manjšine in jezikovna raznolikost. Poročilo lanskega leta kaže, da gre za manjšine, ki so sobivale z drugimi manjšimi večinami že stoletja. Torej, torej, vse kaže na to, da morajo evropske pobude igrati bolj aktivno vlogo, pri zaščiti manjšin in povdarja, da mora Evropska unija postaviti visoke stare zaščito manjšin. Poročilo tudi omenja konvencijo o zaščiti nacionalnih manjšin in Evropske eh, listine za zaščito manjšin in jezikovnih manjšin, ki je povezan z dokumentom in akta Evropskega sveta. Države članice morajo najti trajne rešitve za spodbujanje jezikovne raznolikosti. Če govorimo zaščiti nacionalnih maščin v Evropski uniji, moramo najprej povdariti, da Evropska unija temeli na spoštovanju pravic ljudi, ki so člani manjšine. Ni pa nobene konkret, nobenega konkretnega mehanizma za zaščito jezikovnih manjšin. Evropska unija ne želi posegati v države šence, države šence ne želijo vplivati na obseg ukrepanja Evropske unije. Vendar pa je treba nacionalne manjšine zaščititi, zato da resnično lahko zaščitimo evropsko kulturno dediščino. Nekatere rešitve smo že opredelili v zadnjem desetletju za tak zelo zapleten problem. Ena od najbolj priljubljenih rešitev je, da bi prenesli dokumente Sveta Evrope v evropsko zakonodajo. Zelo dobro so določene vse določbe v teh dokumentih, vendar pa jih zlahka spregledamo v okviru mednarodnega prava. Zato bi prenos v evropsko zakonodajo resnično pomenil dobro rešitev. Treba je omeniti tudi najnovejši uspeh Evropskega parlamenta. 7. februar Evropski parlament sprejel resolucijo, kjer piše, da je Evropska unija odgovorna za zaščito in za spodbujne pravic manjšin in da meni, da je nujno potrebno, da izboljšamo evropsko zakonodajo, zato da zaščitimo pravice pripadnikov manjšin. Ta resolucija tudi povdarja, da Evropska unija nima učinkovitih orodij za nadzor spoštovanja pravic manjšin. Pomembno je, da to povdarimo, kajti nadzor je vedno ključnega pomena. In ta resolucija zahteva učinkovit nadzor nacionalnih eh, prvobitnih in jezikovnih manjšin v Evropski uniji. Treba je tudi opredeliti, kaj pomeni biti pripadnik prvobitne ali jezikovne manjšine. Tega še do sedaj nikoli prej nismo opredelili v resoluciji. Potem pa imamo prenovo Evropske državljanske pobude. Poročilo poziva komisijo, da pregleda pogoje za pravno dopustnost te pobude, registracijo in pa postopke predaje oziroma uložitve te pobude. Treba je odpraviti pomankljivosti v tej pobudi. Kot vsi vemo, od začetka delovanja Evropske državljanske pobude od leta 2012 je bilo veliko zahtev po izboljšavi evropske državljanske pobude. Po prvih treh letih ocenjevanja je Evropski parlament sprejel resolucijo leta 2015, oktobra, o tej pobudi. Predtem pa je Evropska komisija ravno tako objavila poročilo Evropske državljanske pobudi vendar pa ni ugotovila težav. Danske pobude je tukaj v Bruslu Franz Timmermans naznanil reformo te pobude. Zaradi tega smo bili zelo zadovoljni. Poljamo o teh predlogih. V sredo v odboru AFKO javna predstavitev o reviziji o evropski državljanski pobudi. Poročilo o državljanstvu povdarja, da tudi govori o pripravi kampanje za osveščanje in evropskim projektom, da Evropsko unijo približamo državljanom in da tudi spodbujamo sodelovanje evropskih državljanov pri evropskih volitvah manjšin ki pa teka v Evropski uniji. Sam sodelujem v tej kampanji na Mačarskem. Ko smo videli v zadnjih mesecih informacije o evropskih državljanskih pravicah, še posebej o demokratičnih orodjih, ki jih nacionalni pravni sistemi znajo in ga ne znajo tolmačiti. Če ne osveščamo naših državljanov, opra namenjena temu, da izboljšamo zaščito nacionalnih jezikovnih manjšin v Evropski uniji. Rok je 3. aprila, do sedaj smo zbrali 350 tisoč podpisov po celi Evropi. Vendar, ki pripadajo vsaj kakšni nacionalni ali avtohtoni manjšini, je zelo težko da biti dostop do teljani ne poznajo svojih pravic in to moramo popraviti. In za konec, po mojem mnenju, zelo smo videli tudi nekaj zelo pomembnih zgodb uspeha. Kot je zadnja govornica, je gospa Gillian Moore v imenu Evropske komisije podala nam bo mnenje Evropske komisije glede tega vprašanja. Najlepša hvala za povabilo. Prosili so me, da predstavim tukaj poročilo Evropske komisije o evropskem državljanstvu. To poročilo, ki se ga omenili že pred menoj, je bilo objavljeno januarja leta 2017. Kaj gre? V tem poročilu gre za poročilo, ki je usmerjeno v prihodnost, ki daje priložnost pregleda možnih izboljšav Evropske unije glede krepitve evropskega državljanstva in pravic. To je bilo objavljeno v skladu v okviru poročila o 25. členu, ki je bolj splošen člen o evropskem državljanstvu. To poročilo o 25. členu je bolj tehnične narave in eh, zadeva predvsem podrobnosti o izvajanju državljanskih pravic v določenem obdobju. Kako lahko eh, gledamo na to v sklopu? Gre za večplastni kontekst. Torej imamo kontekst eh, različnih politik, ne delamo samo znotraj našega generalnega direktorata, ampak horizontalno v celotni komisiji. To potem povežemo z javnim posvetovanjem, vključu, vključeno je tudi veliko izsledkov javnomnenskih raziskav Eurobarometra. Marca leta 2016 pa smo imeli skupno javno predstavitev v Evropskem parlamentu odborov Petjavko in Juri, kjer smo pogledali, kako deluje evropsko državljanstvo v praksi. Na tej predstavitvi smo zbrali zelo veliko pomembnih podatkov, ki smo jih uporabili v našem poročilu. Poročilo smo objavili. Kaj pa se je zgodilo potem? Imamo tudi postopek spremljanja in pregledovanja posledic poročila. Po poročilu je svet ravno tako sprejel sklepe o evropskem državljanstvu maja lansko leto. O tem je potekala tudi razprava v odboru regi decembra lani. Tudi parlament je sprejel resolucijo o poročilu o evropskem državljanstvu 12 septembra. Kot vidite, gre za dolgotrajen postopek. Zelo smo hvaležni za povratne informacije, ki smo jih dobili od sveta in od parlamenta, še posebej iz resolucije Evropskega parlamenta. Evropski parlament je zahteval, da komisija peruči vrsto vprašanj v okviru evropskega državljanstva. Če se osredotočimo na samo poročilo osredotoča se na štiri ključne prioritete oziroma področja. Naj vam predstavim ta področja in predstavim tudi naše delo v zvezi z izvanjem teh področji. Prvo področje zadeva spodbujanje pravic evropskega državljanstva in skupnih vrednot. Opravili smo raziskave in javnomnenjske raziskave Eurobarometra in kaže, da se Evropejci zavedajo statusa evropskega državljanstva. Ne vedo pa vsega v zvezi s pravicami. Eurobarometra in kaže, da se Evropejci zavedajo statusa evropskega državljanstva. Ne vedo pa vsega v zvezi s pravicami. Odziv Evropske komisije na te ugotovitve je kampanja o, o, za osveščanje evropskih državljanov o državljanskih pravicah. Kmalo bomo videli sado osveščanje naših državljanov v zvezi z zaščito, oziroma konzularno zaščito na veleposlaništvih drugih držav članic Evropske unije po svetu. Del naše kampanje se osredotoča na to vprašanje v evropskih volitvah med bivanjem v drugi državi članici. V okviru področja krepitve evropskega državljanstva in skupnih vrednot Pod naslovom varovanja evropskih državljanskih pravic bo komisija letos investitorjem in Evropska komisija bo preučila nacionalne zakonodaje in dala potem priporočila in smernice. Potem pa imamo drugo področje v našem poročilu in to je vprašanje spodbujanja in krepitev sodelovanja evropskih državljanov v, de, v in življenje v demokratični Evropi. Kot sem že omenila, smo gotovili, da potrebujemo več informacij in osveščenja, kaj ti ugotovili smo, da evropski državljani ne vedo, da lahko volijo na lokaliti najboljše prakse glede spodbujanja evropskih državljanov, da se udeležijo volitev in da tudi kandidirajo v drugi državi članici. Kaj to pomeni konkretno? Aprila letos bo komisija organizirala tehnični dogodek, da spodbudimo večjo udeležbo na volitvah. Želimo tudi krepiti demokratično udeležbo in da spodbudimo izmenjavo najboljših praks, da spodbudimo deležbo mladih in najmanj predstavljenih skupin, med njimi invalide in ženske. Tukaj gre predvsem za zmanjšanje birokracije in olajšati mobilnost naših državljanov, da je lažje živeti v drugi državi, še se seliti iz ene države v drugo in tako dalje digitalni portal in da omogočamo državljanov, da administracijo urejajo na spletu, ko gre za čezmejne primere. Naprimer, lahko registrirate avto v področje, To je krepitev varnosti in spodbujanje enakosti. Gre za zelo široko področje. Tukaj poteka veliko dela v komisiji, ki se osredotoča na več vidikov tega področja za spodbujanje enakosti. Objavila je poročilo o boju proti nasilju nad ženskami in pa tudi spodbuja prenos zakonodaje v okviru direktive o usklejevanju poklicnega in družinskega življenja. Izkazalo se je, da državljane zelo skrbi vprašanje varnosti in usklejevanju poklicnega in družinskega življenja. Izkazalo se je, da državljane zelo skrbi vprašanje varnosti in zato komisija preučuje vprašanje nacionalnih osebnih izkaznic in, in dovoljen za bivanje in dokumentov, izkaznic in da ponostavimo vsakodnevno življenje imetnikom teh izkaznic. Želimo tudi ukrepiti spremljanjem posledic našega poročila o državljanstvu, vendar pa istočasno pregledujemo tudi možnosti, kako bi lahko še naprej krepimo dialog glede krepitve evropskega državljanstva. skupini bom poročal. No, danes so gotovili tukaj na naši predstavitvi. Najlepša hvala vsem. Najlepša hvala vsem govornik. Štiri poslance, ki so zaprosili za besedo. Prva je gospa Spinelli. Grazie, predsednik. Ringrazio moltissimo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi zastavila nekaj vprašanj. Prvič. Imam vprašanje za profesora Kohenova. Nadomestili zakonom ustavne tradicije. In gre za to, da želimo na čim boljši način zaščititi naše državljane in zaradi tega je to vprašanje povezano tudi s vladavino prava. Drugo vprašanje. Dejali ste, da moramo zavarovati bistvo vprašanja evropskega državljanstva in državljanov Evropske unije v Združenem kraljestvu in obratno in da to ne vpliva na 50. člen. Zato, da damo možnost, da te, držav, te državljani ohranijo svoje evropske državljanstvo, pomeni, da moramo zagotoviti pravni okvir za to, da ljudje lahko uživajo pravice in način življenja, za katerega so se odločili znotraj soboščine prostega gibanja ljudi. Zato moramo z pravnega vedika ukrepati. Mislim, da britanski državljani niso glasovali za izgubo pravic. To mrač, namreč tvegamo stališčem britanske vlade in tudi s predlogom v zvezi z evropskimi državljani v Zrun kraljestvu. Imam tudi vprašanje za gospod Mor. Ko govorite o dovoljenje za bivanje in eh, povezava s mm, varnostjo. Kaj menite, je to povezano z zakonodajo? Torej, še gospa Kostakopulo, se vam zdi koristno, da bi se Evropska unija pridružila? socialni listini, kajti ta listina združuje socialne pravice, ki ste jih omenili. In še za zaključek, gospod Tarnok, o reformi Evropske državljanske pobude. Evropska državljanska pobuda. Životari sploh nismo še revidirali te pobude. Zato bi vam rada zastavila naslednje vprašanje. Glede predlogov sprememb na predlog komisije, kako bi lahko vključili mnenje Evropskega sodišča v zvezi s FPAKom in TTP-jem. gre namreč za možnost, da registriramo in vodimo evidenco evropskih državljanskih pobud in da dobimo možnost, da opredelimo pravni akt. In to mora pripraviti Evropska komisija, če dobi v roke pobudo in zahtevo po spremembi. So will... Najlepša hvala. In mislim, da s tem ne bi ogrozili 50. člen. Zelo me je presenetilo to, kar je dejala profesorica Kostakopolo v zvezi s pojmom civilizacije in v zvezi s humanizacijo ljudi. V, še posebej imam v misli načrte zlatih eh, vizumov in včasih ne vemo, kako so prišli do tega premoženja in s tem olajšamo pranje denarja in pa odtajo. Mi resnično potrebujemo preseljence. Mar menite, da to ni nekaj, kar bi potrebovalo akademsko delo, pevali z odličnim prispevkom za določeno državo? Gre za evropsko državljanstvo, ki ga oblikuje. Komisarka Jurova je že obljubila, da bo ukrepala. Ne vem, kako, zakaj je gospod Timmermans še ni ukrepal. Rada bi slišala. Uh, eh, Ingel. Hvala, Jozef. Prejšnji teden sem bil v Centralni Afriški republiki in sem je tam malce spremenil glas. Se pravčujem, upam, da bo malo bolje. No, ampak možgani pa še vedno delujejo. In zato bi rad povedal, troje. No, kot prvo, ta predstavitev se nanaša na pobudo, ki sem jo sam nekoč predstavil. Zanima me, kaj si vi mislite o nekaterih stvarih. No, gledajte, tukaj so nekatere stvari, ki niso ravno pogosto predmet razprave. Namreč, lahko sedaj nadgraditi prvi koncept EU državljanstva, ki je prisoten že od eh, prve pogodbe Evropske unije. In nišče ne govori o tem, niti sedaj. Na no, uredu, nekateri akademsko razmišljajo o tem ali ono, ampak kaj sploh je državljanstvo, za kaj sploh gre? V 21. stoletju, nekateri akademsko razmišljajo o tem ali ono, ampak kaj sploh je državljanstvo, za kaj sploh gre? V 21. stoletju uh, je državljanstvo, kot tudi v 20. stoletju, sploh v zadnjem desetletju, um, ko je bila podpisana Maastrichtska pogodba. Torej, državljanstvo je to, da plan v redu, pa si se odločil, da ti EU nič ne pomeni, potem postaneš državljan tretje države, to je čisto v redu, zate očitno. In Sofi, hvala. Hvala vsem oglednim akademikom se pravčujem, če ste določene stvari že povedali pre na začetku, ker nisem bila tukaj, eh, morda ne vem vsega. Torej, najprej državljanstvo v Evropsko unije. Izvonaj. Očitno je to nekaj ekskluzivnega, ne pa vključujočega. Očitno nas to ločuje od drugih. Torej, da se tako delimo od drugih, da so drugi na distanci. Um, nekaj me zelo zanima. To, kar je Frank Inger povedal, bilo zelo zanimivo. To vprašanje zlatih vizumov in pa situacija po Brexitu. Vem, da ste obrali drugačen pristop do obih vprašanj, se zelo strinjam z vašim um, komentarjem glede te scheme za zlate vizume. To sploh ni povezano z državljanstvom, torej da si nek dober član skupnosti. Uh, gre samo za nekaj drugega, za to, da pač nekako pretakaš. Uh, Um, torej, denar v Evropsko unijo, denar, ki se ga dobil z kaznjivim dejanjem. Nekdo je Frank dejal, nekdo ima državljanstvo in ta se mora identificirati, poistovetiti z Evropsko unijo. Pravadi ne bi to bilo, ampak se pa potem ne strinja glede Brexita, uh, ker nekateri bodo torej, sedaj ostali brez državljanstva in to ne po svoji zbiri, ampak ker so njihovi sodržavljani tako odločali in oni se identificirajo z Evropsko unijo sami. Zato, zato torej se sprašujem. Uh, torej, oni sami predlagali, da bi plačali manjši znesek, to tako, da bi ohranili vsaj del pravic eh, iz državljanstva, če bi omogočili to schemo za zlate vizume. O tem se moramo pogovarjati. Torej, kaj je podlaga za državljanstvo? Uh, morda ste pred začetkom to si zaražamenili, ampak gledajte, imamo uh, zadevo pred eh, nizozemskim sodiščem. Britanski državljani, ki živijo na nizozemskem, so prosili sodišče, da prouči uh, naslednje. Torej, ali Brexit dejansko pomeni, da bodo oni izgubili svoje državljanstvo Evropske unije, ker državljanstvo EU izhaja iz nacionalnega državljanstva, ampak to sta v bistvu dve ločene vprašanje, zato me zanima, kakšno je vaše mnenje s tem v zvezi. Potem pa še dve eh, končni pripombi, ali pa tri. Najprej me zanima od vseh treh. Uh, Bill of Rights, torej nekakšna ustava. Kaj mislite o tem? Uh, potem še gospa Morris, komisije. Usklevanje um, eh, osebnih izkaznic, uh, eh, to ste menili, če sem prav razumela. Torej, zakaj? Zato, ker potrebujemo večjo varnost, ste dejali. Meni se to zdi, kot da bi tukaj imeli varnostne ukrepe, um, v bistvu nekje čez stranska vrata. To sploh ni povezano z državljanstvom po mojem mnenju. To je zelo povezano z eh, varnostjo ali pa varnostno agendo. In še nekaj, samo toliko, da povem, glede pobude za evropsko EU državljanstvo. Gledajte, veliko smo se pogovarjali. Meni se to zdi samo neka igračka, um, tako da se ljudje malce pomirijo. Ker, kaj je bilo bistveno? To, da so EU institucije bolj demokratične, ker ta državljanska pobuda v bistvu zahteva milijon podpisov, ampak zdi se, kot da ima večjo težo, kot pa, naprimer, resolucija Evropskega parlamenta. In tukaj 170 milijonov um, ljudi je šlo na volitve ob zadnjih volitvah za Evropski parlament. Torej, če bo EU bolj demokratična, bolj odgovorna, um, potem mislim, da ne potrebujemo teh igračk, um, tako da se v bistvu nekako pretvarjamo, kot da imajo ljudje neko veliko cipel. Hvala lepa, gospod predsednik. In tudi tukaj sem zmedena, kajti vsi naši državljani bi naj imeli enake pravice tudi če so bili nove članice uh, obvestile o svoje državljane o njihovih pravicah, kajti mislim, da tukaj obstajajo že prve vrzeli in če bi državljanstvo ali nacionalno državljanstvo moralo biti tako, da ne bi bilo na prodaj, ampak v številnih državah članicah, ki imajo podobne progotili, mislim, da bi države članice vse lahko tukaj postorile svoje sem začela z mandatom v parlamentu in predvsem sem delala na državljanstvu in pa reformah na tem področju. Neki pridejo v državo. Gledajte, ko govorimo o EU državljanstvu, je stvar v tem, da nekdo, ki ima državljanstvo EU, je ponavadi, torej iz določene, naprimer tudi pri tem, kako sploh postati državljan. Kaj to pomeni? Hvala veliko vika in krika glede vsega tega in mislim, da uh, nacionalnost in državljanstvo torej nekako se meša eno in pa drugo. Nekateri pravijo, gremo v to smer, torej, da najprej sploh spremenijo sploh pogoje za to, da pridobi državljanstvo, še potem lahko gremo na stvari bolj na še vprašanje. Uh, eh, naprimer, ena pot je naprimer, tudi to, da je nekdo odličen v športu, to je tudi recimo ena možnost. Angelika. Helga Stevens. Torej, tukaj um, imamo veliko um, gluhih ljudi, ki imajo državljanstvo Evropske unije, ampak še vedno se soočajo s temeljnimi ovirami, naprimer um, preslab je njihov dostop do informacij, ker pač ne slišijo dobro. Če želimo torej promovirati kulturno uh, in naglušnje, pogosto namreč niso. Tukaj govorimo o jezikovni raznolikosti, govorimo o govorjenih jezikih, ampak ne govorimo tudi potem o znakovnem jeziku. Uh, In zanima, kakšno je vaše mnenje s tem v zvezi? Ali boste vključili tudi uh, znakovne jezike in pa gluhe v ta koncept jezikovne raznolikosti? Uh, sploh me to zanima, ali so oni potem jezikovna manjšina? Sama bi rekla, da ja. In tudi sama sem potem del te jezikovne manjšine in me zanima, ali se s tem strinjate, ali je to res, ali je to ustrezen okvir, v katerem lahko gledamo tudi torej, gluhe in naglušne. Uh, In potem komisija, ne vem, če se tega zavedate, ampak zelo široko podporo in veliko večino v parlamentu. Zato me zanima komisija, kakšne so vaše načrti, kako nadgraditi to resolucijo, kaj storiti v prihodnosti. Zelo pomembno je, da komisija in druge evropske institucije opravijo svojo vlogo tudi na področju uporabnikov znakovnega jezika, ki je um, resolucija Evropskega parlamenta. Hvala lepa, nihče več se ni prijavil. Vesite mislim, da smo slišali veliko zanimivih komentarjev. Sedaj pa naši govorci, naši gostje. Prosim za odgovore. Profesor Kočenov. In potem gremo po istem vrstnem redu kot prej. Prosim. <clears throat> Hvala za odlično vprašanje. Mislim, da približno um, vsi govorimo v istem jeziku, tudi glede definicije državljanstva. Um, upam, da lahko govorimo v imenu vseh. Torej, bom poznaj prišel na to, ampak najprej to vprašanje Brexita. Se strinjam z gospodom Engelsom v celoti. No, ampak ne zato, ker so oni pač um, glasovali za to, da gredo ven, ampak ker imamo tukaj 50. člen, ta je v protoslovju z. Uh, določbo iz iste pogodbe, kjer piše, da so pogodbe um, torej nekaj, kar velja večno. Torej, nekaj večno, to ima tudi svoje molitve, očitno. Ne želim biti tukaj preveč um, pravno um, omejen, ampak gledajte, 50. člen predvideva, da je odhod možen in državljanstvo je pomemben, eden izmed dveh glavnih stebrov Evropske unije. Torej, kot prvo. Eh, notranji trg eh, in drugi stebr EU državljanstvo. To je v tretjem členu pogodbe zapisano. Torej, če ima tukaj besedilo iz pogodbe, potem pač ni mogoče predstaviti tega na takšen način. Torej, da so, torej, če ima tukaj besedilo iz pogodbe, potem pač ni mogoče predstaviti tega na takšen način. Torej, da so postaviti pod vprašaj, potem imamo tudi v bistvu dejali, da je naša ocena bolj pomembna kot pa sami drž britanski državljani in pa njihov v bistvu preglasovati te demokratične volje um, referenduma v tej državi. Ne moramo reči, da v bistvu državljani niso želeli doseči toča veliko razlikovanje med državljani in nedržavljani. Naj vam podam primer. Tem ozemlju um, če se je tam zakonito. V Evropski uniji pa ne državljan Evropske unije, ki naprimer pride sem preko Luksemburga ali pa preko Avstrije ali preko dajo vse pravice, ampak ta oseba, ta državljan tretje države, ki nima državljanstva EU, je iz tega izključen. In to je ena izmed glavnih težav. Glede, tukaj nisem za mateško um, vlado, nisem maltežan, ampak kako se družim z mateškim organem, želim pojasniti. Vsa moralna panika ni ravno primerna, ker ravno ta njihov primer kaže dodano vrednost Evropske unije, ki smo jo skupaj ustvarili. In ta dodana vrednost je, da nekdo, naprimer, um, ki je bil um, rojen v Luksemburgu, ampak je v Italiji, torej v bistvu mora spolniti pogosto iste pogoje Eh, rodi se rodi z določenim statusom, um, to ni po njihovi lastni volji, ta status ni kar izbran, zato ker naprimer uh, eh, ima določene vrednote ta človek. Totalitaristični status, na meni to morda ni oprobno reči, ampak gledajte, ta status v bistvu nima nikakršnih etičnih ali moralnih sestavin pri tem uh, ali lasnosti. In Naprimer, da se zelo proameriški in justri boste šli v ZDA, naprimer, Um, potem povezuje z različnejšimi forumi v državah članicah, bi to vsekakor toplo pozdravili. Državljanstvo je izključujoče, ne nujno. Hvala, gospod Moore. Thank you very much. Hvala lepa. Slišali smo vprašanje o pobudi komisije, kar zadeva um, osebnih izkaznic in uh, drugih dokumentov. To je zapisano v delovnem programu komisije za letošnje leto. Komisija pripravlja oceno učinka in uh, zakonodajni predlog sam naj bi bil potem sprejet uh, 17. aprila letos. Ima dva dela. Imamo torej dokumente o prebivanju in osebna izkaznica na drugi strani. Uh, dokumenti o prebivanju, kar zadeva direktivo o prostem pretoku, je edini standard o prebivanju, tisti, ki se nanaša na drž, člane družine. Za vse ostale, naprimer eh, za me, ki živim v Belgiji, ne obstaja nek standard za dokument o prebivanju. V Belgiji je ta dokument podoben osebni izkaznici, tako da lahko človeka zmede. V nekaterih drugih državah pa bo ta dokument imel obliko eh, preprostega. Pa lista papirja. Torej, komisija sedaj v oceni učinka preučuje, ali uh, lahko na kak poseben način upeljemo neke utrjene oziroma eh, standardne eh, formate za te dokumente. To nikakor ni povezano z vprašanjem um, prebivanja v Združenem kraljestvu. Drugi del pobude pa se nanaša na osebne izkaznice. In če tukaj se zavedamo, da direktiva o prostem pretoku omogoča vstop v katerokoli državo članico, bodi si s potnim listom ali osebno izkaznico, in to lahko ne storite, ne morete storiti, če prečkate zunanjo mejo Evropske unije, torej zato vemo, kako pomembna je osebna izkaznica in tudi njeni varnostni vidiki. In sedaj razmišljamo, ali bi naj osebna izkaznica imela enake oziroma standardne um, uh, varnostne značilnosti. V določenih državah čipi ne delujejo, uh, tudi bralniki potnih listov, ne bodo vseh prebrali. Skratka, zamisel za tem predlogom je, da bi olajšali prost pretok in okrepili varnost. Vsekakor pa ne želimo harmonizirati nacionalnih osebnih izkaznic, te bodo ostale enake. Kot veste, v določenih državah jih lahko uporabljate za različne namene. V Belgiji jo lahko osebno izkaznico uporabite tudi v lekarni. Vse to bo ostalo nedotaknjeno. Edino, kar preučujemo, je, ali bi lahko upeljali določene standardne varnostne elemente na osebnih izkaznicah. Ampak ne želim tukaj eh, posegati in, v, in pre, ugibati, kaj se bo zgodilo, sedaj šele poteka ocena učinka. Potem drugo, kar sem želela izpostaviti, je vprašanje, ali je treba harmonizirati pridobitev državljanstva. In res je, da nobeni odgovornikov niso omenjali, da po evropskem pravu državljanstvo pravzaprav je v pristojnosti države članice. V tej meri, v meri, ko pa bi države članice, ko podeljujejo državljanstvo ali ga a, priklicujejo, pa morajo ustrezno upoštevati evropsko prave. To je torej prva stvar, ki je povezana z tem državljanstvom. Torej, omenjali smo tudi zlate vizume in investicijske scheme v državljanstva in gospa Gomez še ni več z nami, ampak komisarka Jurova je najavila, da bo še pred koncem letošnjega leta komisija objavila poročilo o nacionalnih schemah za zagotavljanje državljanstva vlagateljem. In komisija pripravlja študijo v povezavi s tem poročilom in preučujemo torej prakso v vseh državah članicah, in se posvečamo nacionalni zakonodaji, potem tudi smernicam in praksi sami. Poročilo pa naj bi potem eh, pripravilo neke smernice delovanja pred koncem leta. In še zadnja stvar, na katero sem se želela odzvati, to je to, kar je povedala gospa Stevens resolucija o znakovnem jeziku in kako bo eh, komisija tukaj eh, nadaljevala to delo. Resnično se opravičujem, ker ne morem dati konkretnega odgovora na to, ampak kot sem že nekoliko označila oziroma najavila, v naši delni skupini za državljanstvo eh, sodelujemo z drugimi deli komisije in iz tega dela se zavedam, da pripravljajo, da bi se končno pripravil akt o dostopnosti, prav tako se dela na ratifikaciji marakeške pogodbe, tako da bom še naprej um, preverjala z njimi to, kar je gospa Stevens povedala o, resoli, o resoluciji. Kar zadeva našo pristojnost, lahko samo ponovim to, kar sem povedala um, v smislu lajšanja demokratične udeležbe. Uh, ko pred, proti koncu leta bo potekal dogodek na to temo in v veliki meri razhajata. Uh, in zaradi tega ne bo preprosto priti do nekega soglasja. To je bolj ali manj to, kar bi doslej povedala. Hvala. Hvala, Sofi. Bi še kdo od članov želel besedo, Toma, da bomo imeli možnost se o tem pogovarjati. Zelo sem hvaležen za te posredovane informacije. Očitno je, da imamo tukaj različne poglede države članice. Eh, imajo drugačen pogled, mi kot poslanci pa seveda imamo drugačen pogled. Kaj dejansko ste dosegli doslej? O čem ste se uspeli dogovoriti? Kje ste uspeli najti soglasje med par, najprej znotraj parlamenta in potem svetom? In katera so glavna vprašanja, glavni problemi, uh, kjer se parlament in svet ne strinjata? Sofi? Pravzaprav je teh kar nekaj. Naj bom posem iskrena in jasna. Seveda se pogajam na podlagi mandata, ki je bil tukaj potrjen. Prav tako je moj izredni cilj, da dosežem visoko ši, oziroma zelo široko večino, kajti tema je zelo občutljiva in uh, to ne bomo mogli sprejeti z majhno večino. Tukaj potrebujemo veliko široko večino, ampak tudi v svetu bo treba imeti večino. Lahko vam povem več podrobnosti, ampak to, kje smo se uspeli dogovoriti, so sedaj podrobnosti. Glavna vprašanja, so sedaj nove določbe, ki jih želi svet vključiti, ki bi o, o, omogočila omejitev svobode gibanja. In tukaj ne gre dobesedno za pridržanje, ampak skoraj za pridržanje. Nekatere države članice, naprimer Nemčija, imajo regionalni sistem za pogoje za sprejem. In na podlagi uh, njihovih upravnih ali vladnih sistemov je smotrno reči, da morajo ljudje ostati v določeni regiji. Ampak to bi lahko razumeli tudi, kot da bi naj države članice imele pravico ljudi zapreti in reči ne, ne gre za a, pridržanje, ampak samo omejitev svobode gibanja, samo omejeni so na neko lokacijo. Torej, to so vprašanje, ki jih moramo razrešiti. Tudi zato, ker svet ne pove zelo naj, a, jasno, zakaj to vrstne določbe potrebujejo. Pravijo, da samo kodifi, želijo kodificirati z, zakonom to, kar se že počne. Torej, ali to že počnejo, bodi si tega ne potrebujejo samo za zakonske probleme ali pa to, kar počnejo, je nezakonito. Tudi kar zadeva informiranje. Mi moramo zelo jasno eh, povedati oziroma razjasniti, kakšne informacije naj bi ljudje dobili. Več informacij, ko jih, ko jih dobijo, manj verjetnosti je, da bodo ti ljudje potem kasneje v postopku ustvarjali težave. In ne razumem pristopa sveta, ki želijo omejiti informacije, ne želijo celotnega seznama informacij, ki naj bi bile predane prosilce. Torej gre za resnično, resnično drugačno filozofijo. Mislim, da bomo na koncu našli soglasje, vendar pa to ne bo preprosto. In resnično bom naredila vse, kar je v moji moči, da bi dosegla čim več od tega, kar zahteva parlament. Hvala. Prav. Mislim, da lahko s tem pridemo k naslednji točki na dnevnem redu. Govorili bomo o medinstitucionalnem pogajanju o okviru Unije za preselitev. Tukaj sta dva trialoga že bila organizirana 13. decembra, pa potem tudi 17. januarja. Uh, Sedaj bi prosil gospod Bjork, da nam kratko predstavi, kakšno je stanje pogajanj. Gospa Bjork, ja, hvala, kratka bom. Najprej bi se zahvalila poročevalcem v Senci, ki zelo dejavno sodelujejo v procesu trialoga. Imeli smo prvi trialog pod uh, estonskim predsedstvom proti koncu leta, tam smo samo šli skozi splošna stališča, potem pa smo imeli tudi prvi vsebinski trialog eh, v okviru bulgarskega predsedstva 17. januarja. In kot je Sofi pravkar pojasnila, je tudi pri nas precej jasno, da so si stališča med parlamentom in svetom precej različna. Jaz imam svoj mandat, Naš stal, naše stališče je zelo podobno stališče UNHCR, torej gre za humanitarni vidik preselitev, medtem ko svet želi tukaj govoriti tudi o humanitarnemu sprejemu. In seveda bomo o tem govorili podrobneje. Torej, začeli smo uh, z drugim trilogom uh, v okviru bolgarskega predsedstva. Govorili smo o humanitarnem sprejemu, o področju, o področju uporabe in postopkovnih posledicah. Seveda se bomo morali o tem še podrobneje pogovarjati tudi s, uh, s, s uh, poročevalci v senci. Pogovorili smo tudi o merilih za uh, upravičenost in razlogih za neupravičenost. Tudi tukaj obstajajo vsebinska razhajanja med parlamentom in svetom. In še zlasti, kar zadeva razloge za neopravičenost, ampak zato, ker imamo različna procesa, humanitarni sprejem in preselitev, moramo dejansko se še potruditi, da bi tukaj našli Eh, skupno besedo. Veselim se torej že tretjega trialoga. Eh, znotraj bolgarskega predsedstva imamo vzdušje, ki zelo spodbuja sodelovanje in tudi sodelovanje med eh, mano in poročalci Senci je izjemno tesno in naj samo povdarim, kako pomembno je, da tudi komisija pri pravi takšne kompromise, ki bodo zbližali obe stališči v nadaljem procesu. Če nam bo to uspelo, bo po mojem Evropska unija lahko uh, dobila tudi global, postala globalni uh, vodilni akter, kar zadeva varnih in zakonitih poti in to vsekakor v trenutku, ko je to izjemno zanimiva tema. Zelo vesel bi bil, če bi nam lahko povedali. Okay.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 in da se res moramo o tem pogovoriti podrobneje. To je zelo občutljiva tema in pred volitvami medvolilno kampanjo. Nedavne predsedniške kampanje je pri nas uh, dobil kandidat, ki je zelo močno igral na karto migracije. Torej želim vedeti, kje so glavni problemi, kje se ne strinjamo s svetom in kje so glavne. Ja, hvala doseči, da bi Evropska unija tukaj prevzela večji večjo odgovornost za varne in zakonite poti v tem postopku varnih in zakonitih poti. To je eden od elementov. Lahko se pogovorimo tudi um, uh, na štiri oči, tudi s poročevalci v senci se bomo pogovarjali, kakšne parlamenta in uh, sveta. Sofi Infeld, ste imeli vprašanje, ne želim tukaj odpirati razprav, kajti to je zelo pomembna tema vedno v nacionalni politiki. In kako jaz to vidim? Svet toliko utemeljeno na razmisleku, kaj bo delovalo. Tako da tu je ta vrzel in mislim, da, in to, to je tudi stališče parlamenta, o katerem smo glasovali v državah eh, razprave različne. Hvala lepa. Torej lahko sedaj pridemo k naslednji in zadnji točki današnjega sestanka. Govorili bomo o pluralnosti in svobodi medijev v Evropski uniji. Gospa Spinelli je predstavila svoje poročilo o, o pluralnosti in svobodi medijev v Evropski uniji 11. januarja. Kar 227 predlogov sprememb so uložili člani odbora e, na to poročilo na lasno pobudo. Gospe Spineli tako dajem kar besedo, da bo predstavila oziroma pokomentirala predložene e, predloge spremembe, e, ki so jih uložili člani na to zelo pomembno temo. Izvolite. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, najlepša hvala vsem poročevalcem v senci za predloge sprememb. Vsi predlogi sprememb vključujejo, vnosebujejo zelo pomembna vprašanja. Še posebej so mi bili všeč tisti, ki pomembna vprašanja. še posebej so mi bili všeč tisti, ki želijo upeljati izboljšave v besedilo. V naslednji, na naslednji seji sporočevalci v senci bomo zagotovo imeli zelo konstruktiven dialog. Rada pa bi poudarila naslednje. Ne zdi se mi koristno, da bi tukaj govorili v poročilu Evropskega parlamenta o tem, če blogi ali eh, druge spletne strani govorijo resnico ali ne. Mislim, da obstaja več različnih vrst tolmačenja dejstev in eh, mediji spletni ali ne eh, niso noben orakel ali prerok. govorijo o dejstvih. In um, takšno prerokovanje je možno samo v diktatorskih režimih. To ni naša naloga. Naša naloga je, da oblikujemo, sprejemamo politiko in v okviru teh eh, politik želimo preprečiti napade na pluralizem in na neodvisnost eh, medijev, še posebej v času gospodarske krize. Svet medijev je še vedno četrta sila. In ta sila mora biti neodvisna od drugih veja moči, vključno s eh, politiko. In Tukaj vključujemo tudi kritiko. Zato sem se skušala osredotočiti tudi na vprašanje kritike. In to je umetnost preprečevanja tistih na vladi, da ne bi vladali popolnoma. In s tem v zvezi je tudi vprašanje lažnih novic, fake news, o katerih govori cela vrsta predlogov sprememb. Zdi se mi, da to ni nov pojav. Ravno tako menim, da ni nujno, da se borimo proti temu izključno preko medijev in družbenih omrežij. Spomnite se samo na ZDA in eh, na laž, ki so jih širili o orožju za množično uničevanje v Iraku. Veliko dejstev je bilo izkrivljenih v medijih in mediji so prikrivali resnico, poročali prikrita dejstva in izkrivljene resnice. Zato sem želela, da bi se to besedilo osredotočilo tudi na vprašanje pluralizma in neodvisnost medijev. Ne želimo, da bi to besedilo postalo orodje za boj proti transverzalnim vprašanjem, o katerih govorimo že v drugih resolucijah in to na dolgo in široko. Naprimer, boj proti terorizmu in na takšnih vprašanj. Pomembno vprašanje se mi zdi listina temeljnih pravic in eh, Evropske unije in poročilo in tvelt o svobodi izražanja, o preganjanju novinarjev, o samocenzuri in tako dalje. Vse to so nadnacionalni problemi in zato se mi zdi prav, da bi to opredelili v naših resolucijah. imamo tudi neodvisne mehanizme, ki naj bi služili za boj proti tem težavam. In v tem smislu je bilo vloženih kar nekaj predlogov sprememb. Zato da bi s tem v zvezi vključili v besedilo eh, nove elemente, ki jih prej ni bilo. Neutralnost interneta, ki grozi odločitev ZDA. In potreba po osveščanju in izobraževanju o medijih, in tudi vloga javnih služb, zato da bi v čim večji meri zagotovili neodvisnost medijev in prečili gospodarski ali politični pritisk. In še pomembno vprašanje, in to je zakonodaja, ki pre, pre, ne bi preprečevala klevetanje. zakonodajo bi morali oblikovati tako, da bi ščitili medije in tisk, da jih ne bi preganjali zaradi klevetanja. Zato bi morali spremeniti kazensko pravo z različnimi orodi civilnega prava. In še vprašanje sovražnega govora na spletu. To komunikacija komisija sprejela leta 2016 besedilo vsebuje veliko napak in pomakljivosti, veliko, preveliko vlogo namreč pripisujejo um, spletnim gigantom, kot so Facebook, Google in tako dalje. In če za konec. Rada bi se zahvalila vrčevalcem v senci za pomembne prispevke in, in kompromisov. Najlepša hvala, Barbara. Najprej bomo dali besedo poročevalcem v senci, Nuno Melo. Najlepša hvala. Ne bom se spuščal v podrobnosti 27 predlogov sprememb, ki sem jih uložil. Usredotočil se bom na 3-4 vprašanja, ki so neposredno povezana s tem, kar je dejala poročevalka. Sam verjamem v družbo vrednot. Ne želim um, spodbujati narkosindikalistov. Mislim, da moramo živeti v urejeni državi, kjer vlada vladavina prava in prav na fakultetah, kjer go se govori o navskrižju pravic. Imamo pravico do tega, da smo informirani. Imamo tudi pravico do našega lastnega dobrega imena in dostojanstva. Torej, noben novinar. Oh, in širiti lažne govorice o drugi osebi kajti bralci ne morejo preveriti verodostojnosti teh informacij in to škodi dobremu imenu določene osebe in zaradi tega je to kaznivo dojanje, da imamo vsi različni različen pristop in različno mnenje o tem, kaj je res, kaj je resnica. Vendar pa gre za namerno dejanje napada na drugo osebo, z natovcevanjem, te, da imajo osebe družine, otroke, soproge in preteklost. In sam živim v družbi, kjer je dobro ime zelo pomembno. Zato verjamem v tem primeru v načelo subsidijarnosti. Vem, da obstajajo razlike med severo in južno Evropo, ki so dobri novine, ki delujejo v dobri veri in drugi, ki tega ne počnejo, tako kot politiki novinari niso sveti, niso nad vsem. So osebe, tako kot drugi, s svojimi prednostmi in slabostmi. Slab novinar zaradi tega odgovarjati. Zato se ne strinjam s tem, da bi spremenjali zakonodajo v zvezi s klevetanjem. Imamo tukaj na vzkrižje pravic, torej pravico do informiranja in pravico do ohranjena dobrega. A to vceval o meni, imam pravico, da ukrepam in da ga prijavim, kajti novinar je oseba, tako kot drugi. Če me nekdo žali na ulici, ga lahko prijavim in novinari bodo izjema. Zakaj? V načelo enakosti pred zakonom naj gre za predsednika parlamenta, za kuharja, za novinarja, za politika, za kogarkoli drugega. Čisto na kratko. Še en vidik bi rad omenil in to so lažne novice realnosti, ki so podvržene pravu in zakonom, mora to veljati tudi internet. Govorili ste o lažnih novicah, dali ste primer orožja za množično čovanje v Iraku ali primere Hillary Clinton, Donalda Trumpa ali kakšen drug primer lažne novice za doseganje določenih ciljev, ki vplivanje na delovanje družbe. Kot pravim, pravice, pravila in pravice veljajo za vse. Ne živimo v anarhiji. In še svoboda izražanja kaznivih dejanj in primerov. Svoboda izražanja je izredno pomembno vprašanje. In še eno vprašanje. Mi moramo, ga moramo prijaviti. To je kaznivo dejanje. To je v naskrižju z zakonom. Ne zdi se mi v redu, niti prav, da določena oseba lahko širi lažna dejstva, ki lahko škodijo tretjim osebam in ne sme imeti dostopa do statuta, ki jih ščiti. Torej, ne smemo onečastiti dobro stvar, pozitivno stvar, kot je statut za lažne namene. Torej, moramo imeti pravni okvir, ki ščiti dobre stvari, pozitivne stvari in imeti statut, ki bi tudi kaznaviti ta vprašanja. To so najbolj pomembni vidiki, ki sem jih želel tukaj izpostaviti. Čakam kompromisne predloge sprememb in videli bomo, če bomo lahko zbližali stališče. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naslednja je Katarina. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama bi se rada zahvalila kolegici Spinelli za opravljeno delo in še za vse tisto, kar še bo opravila in kar bomo skupaj storili s pročevalci v senci. Rada bi se zahvalila tudi za vse predloge sprememb, ki so jih vsi uložili v zvezi z različnimi vidiki poročila. Nekateri se dopolnjujejo, nekateri odražajo, tako kot smo slišali, eh, nasprotna mnenja in stališča in pa izpostavlja zelo kompleksna vprašanja. Poročilo, o katerem razpravljamo tukaj, je zelo, zelo občutljivo vprašanje. Treba je vzpostaviti ravnovesje med svobodo izražanja in med eh, zaščito pravice do dostojanstva in varnosti. Istočasno ne smemo pozabiti na to, da je verodostojna informacija jamstvo za svobodo izražanja. Videli smo predloge sprememb, ki so zelo pozitivni. Še posebej pozdravljam tiste, ki govorijo o svobodi izražanja, o lojalni konkurenci, in o neodvisnosti medijev, da bi medije ločili od oglaševanja in da bi zagotovili neodvisnost novinarjev in jih zaščitili pred pritiski. Torej, nekaj predlogov sprememb je v zvezi s zaščito žvižgačev. Preiskovalno novinarstvo je veliko krat povezano tudi z javnim interesom. Zato potrebujemo pravni okvir, ki bi vzpostavil zaščito za preiskovalno novinarstvo. Še posebej, ko gre za kibernetsko nadlegovanje in še vprašanje internetne pornografije. Tudi tukaj je treba imeti zakonodajni okvir, ki bi omogočil odstranjevanje vseh škodljivih materijalov, lažnih novic, dejstev in tako dalje. Torej gre za zelo kompleksna vprašanja. z vsemi jamstvi in sodelovanjem zasebnega sektorja vseh drugih deležnikov, kot so eh, giganti, kot so Facebook, Twitter in tako dalje, bi lahko z jamstvi vseh udeleženih ocenili možnost odstranjevanja vsebin na internetu, ki bi jih morali odstraniti čim prej, da bi imeli jasne smernice, ki bi jih lahko spoštovali tudi zasebni akteriji in da bi lahko odstranili škodljiv material na internetu. Po eni strani imamo to dožnost, da zaščitimo svobodo izražanja, po drugi strani pa moramo zaščititi svobodo naših državljanov. Imamo tudi druga kompleksna vprašanja, ki smo jih že omenili, in to je klevetanje. Mislim, da bomo morali vsi uložiti veliko truda, da se bomo poglobili v ta vprašanja. Dovolj duha sodelovanja, da bomo lahko dobili poročilo, ki bo združil oba vidika svobodo izražanja, ki je ključnega pomena za demokracijo, za pravno državo in istočasno, da bomo zagotovili soboščine naših državljanov, sledeče posebej za mladoletne. V poročilu imamo možnosti za orodje za izobraževanje glede uporabe medijev, vendar pa bomo natančno prebrali vse, na, bomo našli. Dobro, ravnovesje. Hvala lepa. Najlepša hvala, Katrina. Naslednji je gospod Jurek iz skupine EKR.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 javne razprave, kjer je prišlo do terorističnih napadov, kot naprimer v Franciji. Ne gre za to, da si želimo zapiranje časnikov ali tako dalje. Vendar pa imamo tukaj problem moramo ukrepati odločno in zaščititi tiste, ki so zatirani v totalitarnih režimah. V prehodnem obdobju v demokracijo delujejo diskriminatorno, še posebej proti tistim, ki, za katere menijo, da so javni sovražnik. Zato moramo premisliti tudi o tem vidiku ključno vprašanje. Mislim, da je prav, da tudi obravnavamo to vprašanje. Obstaja namreč tudi eh, nov pojav cenzure. V predloge sprem smo videli predloge glede tam reč za svobodo do izražanja, svobodno razpravo. Poglejte si, na primer, vojno v Vietnamu. Ta vojna je bila predvajana po televiziji in eh, podobe so bile veliko krat lažne. Kako bi lahko sodelovali v javni razpravi, če nimamo dostopa do realnih informacij in kako lahko potem zastopamo interese. Zato potrebujemo določeno mero svobode in sprememb. Pričakujem kompromisne predloge v tem v zvezi. In še vprašanje, ki ga je omenil gospod Mi.